se strani policije in skratka, da se to izrazi kitajskim oblastem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisar. Hvala lepa, gospa komisarka Hedegard. Šest predlogov resolucij smo dobili. Razprava je konec. Glasovali bomo sedaj. Začeli bomo z glasovanjem o predlogih resolucij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 Tudi to bomo preverili, verjetno bo večina enaka, ampak vseeno. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Z enako večino zavrnjeno. 16. odstavek. Kdo je za? Proti. Tudi to bomo preverili. Mislim, da je večina enaka, ampak vseeno bomo o tem glasovali elektronsko. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Zavrnjeno. 18. odstavek je za, proti. Tudi to bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19. odstavek. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. 20. odstavek. V dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Zavrnjeno. Uvodna izjava o, v treh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržanje. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržanje. Zavrnjeno, tretji del, kdo je za, proti, vzdržanje. Prav tako zavrnjeno. Sedaj pa resolucijo z izglasovanimi spremembami, glasujemo poimensko. Mali abgestimt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 33 proti 24. Wir kommen dann zur, zum Entschließung sedaj pa predlog resolucije glede svobode izražanja v Belorusiji. Tukaj imamo skupni predlog resolucije petih skupin in gospoda Paške. Lahko kar glasujemo o resoluciji, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In na koncu še predlog resolucije o prisilnih splavih na kitajskem. Začeli bomo z predlogom resolucije šestih skupin in gospoda Paške. Predlog spremembe 3 v drugem odstavku. Kdo je za? Kdo je proti? To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. S tem odpade izvirno besedilo, čeprav, čeprav vidim. Predlog spremembe 2 v sedmem odstavku, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava D, predskrajme ena, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog resolucije z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Ja. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Predlog resolucije je bil sprejet. Gospa Veržija, izvolite. Gospod predsedujoči, veliko časa pripravljamo te, ta nujna vprašanja in sicer, ko iščemo soglasje, vseh političnih skupin in eh, ugotavljam, da nekatere skupine ponovno ulagajo predloge sprememb, ki, ki eh, pravzaprav ne predstavljajo in na nek način eh, uničijo resolucije, ki na katerih skupaj delamo. To je dramatično in tudi škoda za to delo, ki ga skušamo opraviti skupaj tukaj v dvorani in eh, ponavadi ob torkih na sestankih pa nismo eh, zelo številni. Hvala lepa, gospa Veržija. Verjetno so tudi druge skupine trdo delale na tem. Zapisnik bo na voljo na začetku naslednjega delnega zasedanja. Če nihče